Dear colleagues, spoštovani kolegi, verjetno je čas, da začnemo in bomo kar začeli z naslednjo točko dnevnega reda in sicer predstavitev kandidata za mesto izvršilnega direktorja EMA. Torej, Naj povem samo nekaj besed um, o tem postopku izbora. Gospod Vidorasi je bil uh, 16. novembra 2011 je bil torej mm, imenovan kot vršilec dožnosti za pet let, ampak v, tem, v teh petih letih smo uh, imeli nekaj težav in sedaj ponovno začenjamo s postopkom. Torej, upravni odbor EME je imenoval gospoda Hrazija kot kandidata in sicer 1. oktobra. In sedaj bomo organizirali to predstavitev, torej pri kateri bomo prisluhnili stališču gospoda Razija in imeli tudi priložnost, da mu postavimo nekaj vprašanj. Torej, format eh, te predstavitve, ki bo trajala dve uri, bo naslednji. Torej, najprej bomo dali gospodu Raziju možnost, da eh, se predstavi v desetih minutah, na to bomo nadaljevali z običajnim formatom, odgovorov na vprašanja, se pravi minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor in kasneje, če bo potrebno, 45 sekund za drugo vprašanje oziroma odgovor in minuto za končni odgovor. In na koncu bomo gospodu Raziju dali možnost še za sklepne misli, na to pa bomo ocenili eh, ta nastop gospoda Razija, torej popovdne na sestanku koordinatorjev. Torej takoj dajem besedo gospodu Raziju za predstavitev, potem pa bomo nadaljevali z vprašanji in odgovori. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani. Uh, Eh, poslanci. Zelo eh, vesel sem, da sem lahko tu v Bruslju, v Evropskem parlamentu in najprej bi se vam vsem zahvalil eh, za vašo podporo, ki ste mi jo izkazovali v tem zadnjem zelo dolgem letu. Torej, vesel sem, da imam priložnost danes, da predstavim svojo vizijo EME in vseh celotnega sistema izdajanja dovoljenj za zdravila v Evropski uniji. Torej, to je nekaj, kar mi je zelo pri srcu. Torej, trenutno smo v obdobju zelo pomembne eh, preobrazbe sistema razvoja zdravil in izdajanja dovoljenj in to je najpomembnejša taka preobrazba v zadnjih 35 let eh, moje karijere, torej um, v v času katere sem bil zdravnik, raziskovalec in pa tudi regulator. Na koncu tega procesa bo zdravstvena oskrba povsem drugačna, kot je danes. In tu vidim eh, štiri glavne razloge za ta proces. Prvič gre za vedno večjo kompleksnost eh, zdravil in pa tudi znanosti, ki je osnova za razvoj novih eh, zdravil. Torej, več kot 40 let molekularne biologije je vodilo v, v pogled eh, v razloge za bolezni in to na molekularni ravni. In mislim, da je ta raven tista, ki bo ključna tako za preobrazbo, kot tudi za uspeh eh, tega novega načina razvoja Eh, medicine. Eh, drugi element pa je vedno večja globalizacija eh, razvoja in proizvodnje zdravil. Vemo, da danes več kot 85 odstotkov zdravil, ki so porabljene v Evropi, je proizvedenih izven Evropske unije. In to pomeni, da je ta eh, dobavna veriga zdravil zelo kompleksna in tudi zelo ranljiva. Kakršen koli problem pri proizvodni kjerkoli v Evropi lahko vodi v globalno pomankanje ključnih eh, zdravil eh, za bolnike. Tretji element pa je število in raznolikost akterjev v tej uh, verigi dobave zdravil bolnikom, torej od prve stopnje laboratorijskih eh, testov do eh, trenutka, ko to zdravilo pride do bolnika. Torej desetletja in desetletja je bila regulativa na področju Eh, zdravil precej izolirana. Sedaj, današnja realnost pa je taka, da regulatori delajo z vedno večjim številom eh, deležnikov v postopku, raziskovalci, podjetji, investitorji in tako dalje. Že eh, zelo intenzivno sodelujemo z veliko od teh deležnikov, ampak bolj kot kdajkoli je sedaj trenutek, da um, preidemo iz sodelovanja v, v integracijo zato, da zagotovimo najboljši dostop eh, do zdravil za bolnike. In ne na zadnje, v uh, zadnjih eh, letih smo priča tudi zakonodaje na področju farmacije, ki je zopet temeljno preobrazila način, kako nadziramo in reguliramo uh, vse uh, vidike varnosti zdravil v Evropi. Torej, tu gre za klinične teste, pa tudi druge. In trenutno delamo tudi na eh, zakonodaji na področje eh, eh veterine in to bo pomagalo tudi pri eh, razvoju novih in inovativnih eh, zdravil za živali. Torej, nova eh, pravila so izboljšale kakovost naše ocene. Eh, zdravil, istočasno pa dodale tudi novo raven kompleksnosti. Torej, ta preobrazba, o katerim govorim, ima zelo velik potencial, ampak moramo pa tudi oblikovati eh, proces in moramo se zavedati vseh eh, izzivov, ki so pred nami, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo ti izzivi in način, kako se bomo z njimi spopadli v končni fazi, koristni za bolnike v Evropi. Torej, eh, na koncu en izmed ključnih eh, vprašanj je vprašanje eh, vzdržnosti, torej in sicer na treh raven. Torej, prvič gre za sam sistem zdravstvene oskrbe. Razvoj novih zdravil ima potencial, da poseže v same temeljne zdravstvenih sistemov v številnih državah v Evropi. Tu obstaja tveganje, da vedno več bolnikov ne bo moglo koristiti eh, tega znanstvenega razvoja, ki smo ga dosegli v zadnjih 40 letih. Drugič, moramo si pogledati tudi eh, vzdržnost naše mreže eh, za regulacijo zdravnik, zdravil v Evropi. Tudi tu je kompleksnost zdravil eh, takšna, da morajo imeti regulatorji dostop eh, do eh, prvorazredne in kar se da raznolike ekspertize na področju eh, torej znanosti, ki je povezana s tem. In tako EMA kot tudi nacionalni pristojni organi morajo posvetiti čas in sredstva za temu cilju in naj na koncu moramo zagotovili tudi eh, vzdržnost raziskave in razvoja v Evropski uniji, torej stroški tega eh, so vedno večji, istočasno pa eh, nam manjka naložb v razvoj zdravil v Evropski uniji in to je torej ključnega pomena ne samo za konkurenčnost v Evropi, temveč tudi za boljše in pa uh, uh, ustreznejše uh, oskrbe za pacijente in to vključuje tudi um, ehm, zdravljanje uh, eh, novih bolezni, kot je ebola. Uh, istočasno pa je treba zagotoviti tudi, da se bomo lahko učinkovito borili proti eh, starim boleznim, ki se ne smejo ponovno pojaviti in tu govorim o antimikrobski odpornosti in tako dalje. Torej, kaj lahko storimo za to? Torej, ko sem začel svoj mandat eh, na EMI v začetku leta 2011, je Eh, bila moja agenda povsem jasna. Prvič, treba je preoblikovati strukture EME e in pa procese in drugič, moramo tudi zagotoviti zaupanje naših deležnikov eh, v, in pa javnosti v naše delo. Eh, torej, tu imamo celo vrsto primerov na področju ukrepov in pa objave kliničnih podatkov in tako dalje. Torej, sam sem uh, se zauzemam za to, da bomo imeli vedno večjo transparentnost na področju razvoja eh, zdravil in pa ocene njihove varnosti, zato ker je to ključno za eh, zaupanje javnosti v delo, ki ga opravljamo. Prav tako moramo tudi eh, narediti naslednji korak in tu moramo skrajšati čas, ki je potreben za izdajo dovoljenja eh, za določene, eh, določena zdravila, zato da bomo lahko hitreje zdravila eh, pripeljali do pacijentov, istočasno pa zagotovili enako raven varnosti. Zato potrebujemo boljšo predvidljivost naših procesov za razvoj in istočasno moramo tudi Eh, še okrepiti odnose z eh, pristojnimi mm, HTA organi in jih vključiti v naše delo že bolj zgodaj. Sedaj razpolagamo tudi s celo vrsto orodij za zagotavljanje varnosti in eh, nadzora in ta nova orodja na področju farmacevtskega nadzora nam sedaj omogočajo, eh, da lahko zagotovimo eh, varnejše zdravila in v Evropi z našim prebivalstvom, več kot 500 milijonov državljanov, eh, imamo zelo veliko priložnosti tudi za raziskave na področju zdravja in učinkovitosti zdravil. Torej, soočali se bomo celo vrsto izzivov v EMI ampak eh, mislim, da se bomo z njimi lahko učinkovito spopadli samo, če bomo skupaj delali, torej vsi eh, deležniki in zato potrebujemo tudi vas. Torej potrebujemo vse evropske inštitucije, parlament, eh, zato da nam boste omogočili, da bomo lahko zauzeli bolj holističen pristop k vprašanju zdravil in pa Eh, inovacij na področju zdravstvene eh, oskrbe, zato da bomo lahko izboljšali življenje eh, ljudi za manjše stroške. Torej, hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Dobro, potem lahko začnemo z prvim krogom vprašanj koordinatorjev. Torej, minuto za vprašanje, dva, dve minuti za odgovor in 45 sekund za drugo vprašanje in eno minuto za eh, končni odgovor. In takoj začenjamo s Petrom Lizejem. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoži. Hvala <clears throat> lepa. Uh, za vama imamo že zelo dobre izkušnje in zato se bom osredotočal na vsebino. Po izobrazbi ste mikrobiolog in zato bi rad spregovoril o temi, ki ste omenili tudi vi, namreč eh, odpornost antibiotikov. Prav ste povedali, sedaj imamo predlog Evropske komisije, to spremlja gospa Grostet in sicer gre tukaj za zdravila za živali. Sedaj imamo spodbude za nove antibiotike pri živalih. Ampak nujno potrebujemo nove antibiotike za ljudi. Evropski parlament je že eh, sprejel predlog v zvezi s tem in želeli bi vašo podporo pri tem. Namreč, da bi v naslednjem letu kar se da hitro dobili predlog o tem, kako bi razvijali inovativne antibiotike za ljudi, kako bi jih spravili na trg in kako bi lahko vzpostavili pravilni okvir. Prosim, povejte kaj več o tem, kakšen bi bil lahko prispevek EME. Um, Hvala lepa, gospod Lize, za to vprašanje. Mislim, da ste se tu dotaknili enega od treh stebrov, ki so nujni za nove antibiotike, za nova orodja eh, proti tem eh, posebej odpornim bakterijam. In to je stebr, ki me še posebej zanima in sicer na regulativni ravni. Uh, Eh, veliko let imamo že znotraj EME delovno skupino, ki se ukvarja s tem, kako bi lahko z obstoječimi orodji podprli te dejavnosti oziroma razvili nova orodja za to, da bi vzpostavili neke vrste fast track za nove antibiotike, ki se bodo pojavili. Torej, to se mi zdi zelo pomemben del celotnega sistema. Kljub temu pa razumemo tudi to, da potem, ko smo to podprli in znanost eh, bo tu tudi zelo pomemben eh, vidik, bomo pa poleg tega potrebovali tudi ukrepe za zaščito teh novih antibiotikov, za eh, spremljanje uporabe, za ustrezno odmero teh antibiotikov, zato da ne bo prišlo do kakšnih eh, zlorab, ki bi lahko vodile še v večjo odpornost teh bakterij na nova zdravila. Prepričan sem, da razpolagamo z vsemi orodji, s katerimi lahko svetujemo eh, podjetjem, kako investirati, kako spodbujati eh, razvoj eh, zdravil in tako dalje. Ampak eh, tu gre resnično za holističen pristop, ki bo potreboval več časa, da bo uspešen in potreboval tudi stabilno okolje. Frank, um... Hvala lepa. Mislim, da je to prava smer. Zanima pa me nekaj še bolj konkretno. Potrebujemo pravni ukvir, po mojem mnenju tako da bomo po eni strani poskrbeli za snovi, ki so v pripravi, ampak še niso na trgu, zato ker je to povezano z velikimi finančnimi tveganji, namreč spraviti na trg novo zdravilo. In seveda tudi po pravici eh, rečemo, da bi morali biti to rezervni antibiotiki, ne pa prva izbira. Industriji moramo dati spodbudo po eni strani, po drugi strani pa eh, tega prestopa ne smemo tako razširiti, torej uporaba ne sme biti tako naširoka. In EMA nam lahko pomaga pri tem, da bomo v naslednjem letu dobili predlog, ki bo ravno to zagotovil. Hey, eh, for, for, uh... Hvala lepa za ta pojasnila. Ja, dejansko bi morali in tudi bomo podprli končno, končni predlog, ki se nam zdi smiseln in uh, tu gre za tehnični pristop, s katerim res lahko uh, spodbujamo te naložbe. Vemo, da je tu um, ta kanal zelo uh, ozek, ampak obstaja, zato smo to pripravljeni podpreti. Hvala lepa, Matija Zgrote. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Raze. Sem kontaktna oseba Evropskega parlamenta za EMO in zato bi se rad zahvalil za odlično sodelovanje od leta 2011. Ja, ja, v preteklosti sem bil tudi predsednik odbora in vi in ima je bila vedno odprta za sodelovanje in naše sodelovanje je bilo tudi vedno zelo dobro. Za našo politično skupino je dostop do zdravstvenih storitev zelo pomembna tema. Kajti v številnih državah članicah opažamo, da tega nimo moč zagotoviti tako kot pred kakšnimi desetimi ali petnajstimi leti. Sami ste dejali, da se celotni zdravstveni sektor zelo spreminja. Sedaj smo ustanovili delovno skupino Dostop do zdravja. V zvezi s tem smo eh, pred poletnim premorom imeli tudi javno predstavitev in tam je bilo še enkrat potrjeno to, da je ključnega pomena postopek ocen. In Evropska komisija je tu že uvedla zelo pomembne stvari. Isto velja za EMO. Zanima me več podrobnosti v zvezi s tem. Namreč kaj lahko pričakujemo od EME v naslednjih letih, kaj lahko Evropski parlament pričakuje, kajti po našem mnenju je to ključ za to, da bomo zdravstvene storitve in pa tudi um, zdravila lahko uh, ponujali po dostopnih cenah in da bo uh, do zdravstvene storitve dostopne državljanom. Mislim. Hvala za vprašanje, gospod Grote ja, dejansko je eh, naš eh, prispevek eh, pri um, organih, ki so odgovorni za oceno tehnologije uh, in vse, pri vseh postopkih, ki se dogajajo po um, izdaji dovoljenja, torej vse to je v naši pristojnosti. Uh, vemo, da izdaja torej dovoljenja za eh, dajanje določenega zdravila na trg, eh, še ne eh, omogoča vsega. Torej, naj vam povem nekaj besed o tem, kako sam vidim to interakcijo med EMO in HTA-jem. Torej, trenutno imamo 60 skupnih in us zaporednih eh, eh, postopkov s eh, tem organom za oceno tehnologije. In to je vodilo tudi v zelo veliko razumevanja o tem, kako ta, te dve telesi skupaj delata, kakšne so težave in kako lahko te težave um, premostimo. Za prihodnost se mi zdi, da bo ključnega pomena torej za spodbujanje inovacij in tudi za dostop do inovacij eh, ta, da že od samega začetka vodimo oba postopka usporedno. To bo pomagalo eh, pacijentom, kajti ti bodo izpostavljeni torej manjšemu številu teh eh, testov. Tudi vprašanja bodo jasnejša in odgovori bodo primerni za obe skupnosti, torej tako za eh, organ, ki je pristojen za oceno tehnologijo, kot tudi za regulativno telo. Torej imeli bomo eh, boljše teste, boljše podatke, torej manj pacijentov, ki bo temu izpostavljenih in boljši dostop. In če se bo to sodelovanje izboljšalo, bo to seveda pomembno. Istočasno pa, kot sem že povedal, bo verjetno potrebno tudi to, da to orodje res začnemo integrirati, oziroma ne, ta, torej ti dve skupnosti res začnemo integrirati že od začetka. Hvala. Viel, vielen Dank. Hvala. Jasno je postalo, da je to pomemben instrument. Kaj pa si želite od Evropskega parlamenta? Kaj, eh, kakšen je lahko naš prispevek eh, za odbore za oceno tehnologije? Po eni strani jih je treba opremiti z dovolj denarja, pravkar potekajo proračunske pogajanja in sedaj naslavljam Evropsko komisijo, novi generalni direktor je tu, pred, eh, tu za nami in lepo ga pozdravljam. Torej, če uh, uvajamo nove stvari, potem moramo poskrbeti tudi za financiranje letega. To pomeni, da potrebujemo eh, denar za eh, ta delovna mesta. Seveda pa je treba um, financirati tudi registracije. In treba je poskrbeti tudi za kratke postopke pri registracijah. Moje vprašanje je, kje bi lahko stvari še pospešili? Hvala. Thank you. I try to recover the time. Hvala, bom poskušal biti kratek in neposreden v odgovoru. Torej, kar prosim je to, da podprete skupno akcijo EME e in pa komisije eh, pri tej skupni dejavnosti za katero se zauzevamo in zato, da bomo zagotovili, da bomo po treh eh, mandatih eh, imeli eh, sredstva, ki jih potrebujemo. Torej, smo resni in ne bomo zahtevali več, kot potrebujemo, ampak za te nove dejavnosti prav gotovo potrebujemo sredstva zlasti človeške vire. Hvala lepa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 in imel bi načelno vprašanje. Postopek odobritve v Evropske agenciji EMA je izredno dolg. Sedaj pa so pred nami novi izzivi, zlasti kar se tiče uh, onkologije, kar se tiče redkih bolezni, kar se tiče odpornosti antibiotikov. Torej, pred nami so velikanski izzivi. Ali je vaša agencija razvila kakšne načrte v zvezi s tem, eh, kako bi lahko morda prestrukturirali agencijo, zato da bi bil postopek odobritve hitrejši, tako da bi hitreje dobili inovativna zdravila na trg. Ta hip je pri bioloških zdravilih tako, da imamo centralizirane postopke. Ali boste okrepljeno uporabljali uh, centralizirane postopke ali pa bomo imeli raje decentralizirane postopke. Thank you, Mr. Uh, um... Hvala lepa. Ja, mislim, da imamo vsaj eh, dve pomembni pobudi eh, za mm, izboljšanje učinkovitosti tega procesa. Torej, v končni fazi tudi za skrajšanje teh procesov. Torej, ti dve pobudi sta eh, razviti tudi zelo, v zelo tesnem eh, povezovanju z Evropsko komisijo in pa stanom, torej eh, pa tudi v agenciji imamo uh, še en pilotni projekt v zvezi z pristopom prilagajanja, torej s katerim eh, želimo identificirati tista zdravila, ki ponujejo potencial in ki jih je treba podpreti v celotnem postopku razvoja. Poskusili eh, bomo eh, sedaj znotraj okvirne zakonodaje, um, razviti še eno pobudo, ki se ji reče Prime in sicer bo šlo uh, za razvoj um, uh, zdravil, ki obetajo uspeh, ki pa izhajajo iz uh, majhnih in srednje velikih podjetij, ki nimajo dovolj sredstev in pa strokovnega znanja za razvoj, torej za celoten uh, postopek razvoja teh zdravil. In EMA je tu lahko zelo učinkovita pri. Um, usmerjevanju in pomoči tem podjetjem za to, da bomo lahko eh, skrajšali vse eh, te postopke s tem, da se eh, tudi odpravi vse nepotrebne dejavnosti, v katere se takšna podjetja spušča iz preprostega razloga, ker ne poznajo teh kompleksnih postopkov. To už je dużo jasniej. Czy pan... Hvala lepa. To je bil res jasen odgovor. Ali predvidevate tudi zakonodajne spremembe? Ali menite, da potrebujemo nova pravila za to, da bi inovativna zdravila hitreje prišla na trg? In potem še eno vprašanje, ki je predvsej težko. Ali bi bila EMA pripravljena izvesti liberalizacijo pri kliničnih študijah. Govornika je uh, eh, predsedojoče prekinil, kajti kandidat pravi, da ni slišal uh, tolmačanja. No, meni je pomembno, da so postopki odobritve hitrejši. Ali se vam zdi potrebno tudi to, da bi spremenili pravne predpise na področju kliničnih študij in pa na področju preglednosti eh, kliničnih študij, pa tudi kar se tiče hitrosti kliničnih postopkov in sicer zato, da bi nova inovativna zdravila hitro dali na razpolago bolnikom, glede na številne težave, ki jih imamo z um, redkimi boleznimi, rakom in uh, odpornostjo antibiotikov. Uh, yes, some... Ja, prav gotovo uh, bi bilo potrebno izboljšati zakonodajo za pospešitev naših uh, postopkov na uh, tem področju, ki ste ga izpostavili. Uh, To je prav gotovo zelo pomembno. Istočasno pa že znotraj sedanje zakonodaje eh, razpolagamo z veliko orodij, ki jih eh, ne izkoristimo dovolj. Moj občutek je ta, da moramo najprej izkoristiti uh, sedanja orodja, kolikor se jih da izkoristiti in da se šele kasneje izboljša zakonodajo in morda bi bilo veliko bolj učinkovito, če bi eh, sprejeli nekaj ad hoc predlogov sprememb, ne pa v celoti pregledali zakonodajo. Merci, euh, Gospod predsedujoči, hvala. Dobrodan, gospod profesor in dobrodošli. Uh, Eh, pozdravljam tudi nekdanjega kolego gospoda Istikoja, s katerim smo pred veliko leti dobro sodelovali. Eh, nekaj vprašanj v zvezi s tem, kar ste predstavili in sicer preglednost. Veste, kako zelo je to za nas pomembno, za naše državljane in vidimo, videli smo, da je, bil to, da je bila to glavna točka vaših prizadevanj že leta 2011. Ampak eh, vse vsa vprašanja, ki se tičejo objav eh, kliničnih dognanj farmacevskih družb, eh, so eh, pri vas eh, privedla do izjave, da želite eh, čim več preglednosti. Torej, preglednost, da v čem eh, želeli bi nekaj več pojasnili, da sem se je to zelo pomembno za nas in za naše državljane. Hvala lepa za priložnost, da se ponovno oglesim glede tega pomembnega vprašanja. Večja preglednost je nekaj, kar je za nas zelo pomembnega. Mi smo že praktično v prvih vrstah v svetu na področju transparentnosti, kar pomeni, da so naši partneri in kolegi drugot po svetu kar predvsej um, nervozni zaradi tega. Imamo tehnične težave pri tolmačenju v nemščino. Okay. Okay. Ja. Eh, eh, um, torej, kar se tiče kliničnih podatkov, naj povem sledeče. Ko bomo enkrat začeli, bo jasno, da se bomo učili, kako uporabljati podatke, kako jih na najboljši način uporabiti. Kajti dobro je, da imamo podatke, ampak na široko uporabljati te podatke, to pa je nekaj, česar se moramo še naučiti in kar moramo izboljšati tekom časa. Tehnologija nam bo gotovo v prihodnosti pomagala. Kar se tiče konflikta interesov, seveda nismo policijsko telo, lahko se na ne zanašamo samo na to, kar slišimo, ampak gotovo bi lahko storili še nekaj več. Seveda pa nas lahko upozorite na probleme, če boste opazili uh, kakšne konflikte interesov, kajti kot sem dejal, ne moramo biti policija, seveda pa se ne moramo samo zanesti na to, kar so nam povedali, če vemo, da to ni bilo dovolj. In v tem smislu gotovo potrebujemo podporo instituciji. Potrebujemo tudi pravila inštitucij, če želimo preseči sedanje stanje. Nekoliko nas tudi skrbijo omejitve virov, kajti sedaj se poskušamo ukvarjati z eh, težavami, vse kar se tiče teh 30 eh, tisoč eh, omenjenih stvari. Hvala za vaše pojasnilo. Pa še nekaj, ko sem prebrala vaš uh, življenje pis, v katerem uh, vidimo veliko navdušujočih stvari. Berem tudi, da ste že od vsega začetka vaše karijere v sodelovanju z vašimi partnerji, tudi ameriškimi, tudi tistimi, o katerih smo govorili že danes do povdne. Sprašujem, ali um, se vam zdi, da ste prepoznali kakšne dobre prakse v njihovi agenciji, ki bi se vam jih zdelo vredno uvoziti k nam In uh, glede na TTIP me tudi zanima, kako vi gledate na to okrepitev sodelovanja eh, preko Atlantika, pa še na gospoda Groteja bi se navezala. In sicer uh, v primeru obolelih z redkimi ljubezni, uh, boleznimi, uh, me zanima, um, kako daleč smo na področju raziskovanja zdravil za te bolezni v Evropi. Hvala lepa. Uh, ja, to je torej zelo m, mm, dobro vprašanje. Nismo eh, neposredno upleteni v TTIP. Kar se tiče kvalifikacij, mislim, da smo tu čisto na vrhu in v zvezi s tem nam ni treba um, se zgledovati po njih. Treba je zagotoviti to, da naša transparentna politika ne bo povzročala težav za nje. Torej, moj predlog je, da ne, um, kar se tiče preglednosti, ne nižamo standardov. Potrebujemo pa prebor pri kvalifikacijah. To, je, to bi bilo učinkovito. In sedaj imamo torej ta pristop prilagoditve. In mislim, da bi eh, morali pri tem eh, dobiti podporo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu GUE. Gospa Miner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Evropi je preskrba za zdravili zelo pomembna točka. Torej, zaupati moramo temu, da se zdravila uh, za, uh, razvijajo, da se predpisujajo in da je pri tem zdravje bolnikov na prvem mestu. In pa, da se pravilno ravna tudi z um, uh, davki. In na ta način lahko preprečujemo tudi interese konfliktov. Veste, da so potekale razprave o odvisnosti od koncernov. Evropski parlament je vedno kritiziral pomankanje preglednosti, kajte nikoli ne vemo, ali so prisotni konflikti interesov ali ne. 83 odstotkov proračuna EME e prihajajo od eh, podjetij. Kako boste zagotovili to, da se po eni strani eh, ščitijo gospodarske interesi farmacevske industrije, po drugi strani pa tudi neodvisnost vaše agencije, kajti vaša agencija mora pravzaprav ščititi državljane. Zdravstvene storitve so s tem povezane. Kako se predstavljate nadaljni razvoj? Ali bo ta pozitiven ali kako? Hvala lepa za to vprašanje. to je eden uh, največjih vsakodnevnih izzivov. Da, 80 od, odstotkov našega proračuna izvira iz industrije. Ampak spomniti se moramo na sledeče. Mi zagotavljamo storitve in uh, industrija je zadovoljna, če jim damo poštene rezultate, poštene. Uh, ocene. Kajti potem eh, so zadovoljni tudi v smislu konkurence in zato cenimo, če smo ostri, eh, ampak moramo biti tudi skladni, konsistentni. Torej, dobro znanstveno delo in eh, konsistentnost, to je izrednega pomena tako za javnost, kot tudi za ljudi, ki pričakujejo storitve, torej za industrijo. Tretja stvar pa je konflikt interesov. Morda potrebujemo več sankcij. Vem, da parlament dela na tem. Zato, da bi nam to pomagalo. In tako sedaj delno odgovarjam tudi na eh, prejšnje vprašanje. Torej, če bo Torej potrebujemo uh, distanco in torej to moramo zagotoviti do industrije. Po mojem mnenju je tako, da imamo tukaj odbor, ki je predstavljenih 28 držav članec. Imamo tudi zonanje eh, znanje in če bomo imeli to, potem eh, bomo zagotovili tudi neodvisnost. Dank u wel. Um, ik heb u gevraagd om ook te reageren op het dienstenverdrag, Tina. Dus ik hoop dat. Hvala. Prosila sem vas, da se odzovete na pogodbe o storitvah. In potem imamo še druge primere, v katerih so zdravila zelo pomembna. Evropska komisija bo verjetno sprijela določene odločitve, ki zadevajo podjetja, ampak ko govorimo o evropski industriji, predvsem računam na neodvisnost vaše agencije. I have to admit... Moram priznati, da ne poznam toliko te pogodbe, ki ste jo omenili. Mislim, da če komisija uvaja splošna pravila in tako sem zadeva tudi razumel, oprostite, če se motim. Torej, če je tako, potem bo to gotovo dobra praksa. Na ravni agencije pa imamo nekaj specifičnosti, s katerimi se moramo ukvarjati. In zato potrebujemo določene specifične ukrepe kar se tiče vašega specifičnega vprašanja, se bom osredotočal na to, koliko bo to primerno za naše namene in koliko moramo biti uh, pozorni. Zato, torej, če nam bo tu spodletelo, potem bo uh, uničeno vse naše delo. Hvala lepa, sedaj pa. Merci, monsieur le Président. Monsieur Guidoire. Hvala. Gospod predsednik, hvala, gospod Razi, da ste prišli v parlament. Sama pa imam vprašanje o nanodelcih. Namreč tukaj imamo nek paradoks. Napisala sem dve pismi. Eno komisarki za notranji trg, gospe Bjenkovski, in eno komisarju za zdravje. Gospa Bjenkovska pravi, da je treba prepovedati nanodelce v kozmetiki. In to je bilo tudi izglasovano v parlamentu in še zlasti to velja za titanijev dioksid. E, torej, titanijev dioksin v obliki nanodelcev je prepovedan zato, ker lahko e, pride skozi celično opno in je nevaren za zdravje. E, Po drugi strani pa, gospod kandidat, ne morem vam uh, ponuditi liste, izčrpne liste nanodelcev, ki so na evropskem trgu dovoljeni. Po eni strani imamo prepovedi eh, na področju kozmetike, nimamo pa eh, seznama cepiv, ki vsebujejo nanodelce. In zato vas sprašujem, ali imamo kakšen registr, seznam nanodelcev, ki se uporabljajo v zdravilih. In potem še drugo vprašanje, ki zadeva dajanje zdravil na trg. Glede na to, um, da nanodelci niso prisotni v vseh zdravilih. Me zanima, zakaj eh, ne obstaja neko razlikovanje med enimi in drugimi zdravili. Hvala. Eh. Hvala lepa za to izzivalno vprašanje. Seveda nismo neposredno upleteni v kozmetiko. Eh, in veseli smo, da se ne ukvarjamo z istim področjem kot FDA. Kar se tiče uh, medicinskih proizvodov, da nimamo seznama nanodelcev. Seveda, lahko s tem začnemo. Lahko sodelujemo z uh, eh, EHA agencijo in z drugimi agencijami ki nam morda lahko pomagajo pri sestavi tega seznama? Lahko se začnemo osredotočati na to in k temu smo zavezeni, čeprav je grožna v zdravstvenih proizvodih iz kvantitativnih razlogov mnogo nižja v primerjavi z masivno eh, porabo, kot so naprimer um, eh, kozmetike ali pa hrana. Torej, če se cepimo, dobimo mak, največ 20 eh, injekcij cepiva v celotnem življenju in na ta način je količina nanodelcev, ki jih tako dobimo, mnogo nižja kot na drugih področjih. Toda ne smemo zanemariti potencijala tega, kajti nanodelci se bodo vedno bolj uporabljali v prihodnosti kot sistem za dajanje zdravil. In čim hitreje se bomo spoznali na to področje, toliko bolje bo to za prihodnost novih zdravil. Hvala lepa. Eh. No, v 30 sekundah vendarle ste ključni sogovornik za nas, saj dajete dovoljenja za zdravila za izdajo na trg. In zanima me, ali bomo imeli pri vsakem posameznem zdravilu pregledno um, zapisano, ali vsebuje nanodelce ali ne. In to je zelo pomembno, zato ker uh, so kemične in fizikalne lastnosti zdravil, ki vsebujejo nanodelce, različne quality. Da, to je res. Uh, ne gre za enake lasnosti. Mislim, da nimamo pravne podlage, da bi uvedli. E, oziroma da bi zahtevali, da se takšne informacije dajo na razpolago ta hip. Ampak mislim, da je pomembno, da o tem začnemo razmišljati treba je pokazati, kje so nanodelci prisotni, v katerih proizvodih. Kajti kot sem dejal, mislim, da ta hip eh, to ne predstavlja velikega problema za javno zdravje, ampak to bo lahko problem v prihodnosti za novim eh, sistemom eh, dajanja zdravil. In kot sem dejal, hitro moramo biti sposobni razumeti to in imeti informacije, eh, kajti na ta način bomo bolje lahko zagotavljali svoj mandat. Hvala. Mi. Za uh, eh, FTEE, e, gospod Sedičini. Dente, grazie, profesor. Hvala. Predsedujoči, hvala, profesor Razi. Jaz vas bom vprašal naslednje na podlagi nedavnih študij. Namreč ocenjuje se, glede na generična in podobna zdravila, da se v obdobju desetih let lahko prihranijo um, sredstva v višini od 12 do 15 milijard evrov. Kaj namerava storiti vaša agencija, da bo omogočila dostop do generičnih in podobnih zdravil? Pa še nekaj, znano je, da farmacevtske družbe uh, pridobivajo približno 90 odstotkov farmacevskih snovi iz Kitajske. In zdaj, glede na to, da tam e, slabo obdelujejo odpadke in strupene snovi, ter da to povzroča okoljske težave, e, sprašujem naslednje. Ehm, farmacevtske družbe niso dolžne obveščati Evropske agencije za zdravila o tem, odkot pridobivajo eh, posamezne proizvode, eh, ki jih uporabljajo za zdravila in kaj namerava agencija storiti za to, da bo zagotovila vsaj minimalno upoštevanje eh, okoljskih standardov. Hvala. Hvala. Vaše vprašanje začrta prihodnost, možne spremembe ime in sicer je to okoljski vidik. Danes se ne moramo ukvarjati s tem problemom, kajti zato nimamo pravne podlage, pa tudi nimamo znanja, niti nimamo moči in tudi nimamo kulture, da bi se ukvarjali s tem. Hkrati pa razumemo, da se moramo začeti uh, gibati v tej smeri. In zato nujno potrebujemo jasen mandat Evropskega parlamenta in Evropske komisije, kako naj upoštevamo okoljski vidik, ki je povezan za uporabo, za proizvodnjo in pa z odstranjevanjem medicinskih proizvodov. To je nekaj posebno novega za nas in tu moramo sodelovati z drugimi evropskimi agencijami, eh, ki morda že imajo to znanje. In usposabljati, izobraževati moramo ljudi za to, da bodo razumeli ta vidik. Zelo bi bil vesel, če bi lahko začeli za to razpravo na institucionalni ravni zato da bi razmislili o tem, kako bi lahko vključili eh, te informacije v sedanje dosje in kako naj, eh, kakšne eh, informacije nam dajo podatki za to, podjetja za to, da bomo lahko kos temu vprašanju. kadarkoli to delamo, pa je treba uh, vedno paziti na vpliv na vire. To vedno znova povdarjam. Lahko se prepričani, da smo temu zelo zavezani, to da eh, ravnati moramo primerno uh, virom. Um, what about, uh... Kaj pa generična zdravila in pa biološko podobna zdravila? Ja, to je še enostavnejše za nas strinjam se, da so generična zdravila in biološko podobna zdravila morda stebr trajnosti, kot sem dejal že na začetku svojega govora. Tu imamo dve različni besedi. Na eni strani je odobritev. Ima in Evropa sta uh, tukaj čisto na vrhu oziroma eh, vodilna pri odobra, odobra, odobritvah uh, generičnih zdravil. FDA so tu za nami in še nis dosegla uh, naša ravni. Meje pa so tu zelo striktne. Nimamo pooblastil za uporabo in za predpisovanje. To je v rokah držav članic. Največ, kar lahko storimo, je torej to, da izdamo smernice na tem področju. In gotovo bomo ukrepili določene ukrepe, kajti razumeti morate to. To, kar odobrimo, je enako temu, kar je že na trgu. Hvala lepa. Sedaj pa. Gospa Dornano. Merci, monsieur. Ja, hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se profesorju Razeju, da je danes med nami. In želela bi vam postaviti nekaj vprašanj. Ena od velikih nevarnosti za javno zdravje so ponarejena zdravila. In žal ugotavljamo, da eh, lahko narase število ponarejenih eh, zdravil v Uniji oziroma njihov uvoz v Unijo. In zato me zanima, ali imate kakšne informacije o sodelovanju z eh, nacionalnimi organi na področju boja proti ponarejenim zdravilom in na katere akterje bi se pri tem lahko naslonili. Potem v zvezi z generičnimi zdravili ste že nekaj odgovorili, tako da grem k tretjemu vprašanju in sicer preglednost delovanja agencije. Ali nam lahko predstavite vaše mnenje o dejanskem razvoju agencije in njenih finančnih sredstvih ter um, kaj pričakujete na tem področju pač pregleda delovanja v prihodnjih mesecih in letih. Hvala lepa, postavili ste. Veste, dve ključni vprašanje. Ponarejena zdravila. Imamo direktivo o ponarejenih zdravilih in da nam pomaga pri reševanju tega problema. To da. Zelo pa me skrbi zmogljivost za reševanje tega vprašanja potrebujemo nov eh, svetovni pristop, eh, potrebujemo koalicijo regulatornih organov, potrebujemo podporo Evropske komisije in treba je reševati problem, eh, odkud ta zdravila prihajajo, torej iz Kitajske in Indije svetovno ustvarjanje zmogljivosti je nekaj, kar nujno potrebujemo. Tu zelo zaostajamo. TTIP bi bila lahko eh, možnost za napredek na tem področju, kajti pogosto je tako, da tri, eh, tri organi odkrivajo isto stvar eh, ali eno stvar, druge stvari pa ostanejo neodkrite. Torej, vzpostavljanje zmogljivosti po celotnem svetu, to je ključnega pomena, zato da bi se borili proti ponarajenim zdravilom. Potem preglednost in organigram. Beležimo rast uh, eh, vse čas uh, humanih virov v agenciji, vemo, da se Evropa ta hip sooča z omejitvami. Prvi val reorganizacije nam je omogočil, da smo uporabili več virov za to, da smo uvedli dve novi zakonodaje, torej klinični eh, poskusi in pa farmakovigilanca. Ta hip se ukvarjamo s kompleksnostjo oziroma kompleksnost je vedno večja za vsako novo dejavnost. Radi bi ohranili visoko kakovost in če to želimo zagotoviti v prihodnje, potem bomo morali poskrbeti tudi za dovolj osebja v uh, agenciji. Hvala lepa. Oui, Hvala lepa za vaše odgovore. Kot vi si tudi jaz želim, da bi imeli pri tem podporo komisije, torej kar zadeva ponarejena zdravila. Hvala. Uh, yes, we are, we are happy. Da. Zadnji mesec smo s komisijo zelo tesno sodelovali, zelo učinkovito in um, doživel sem zelo drugačen pristop se strani regulatorjev. In upam, da bo ta uh, nov pristop hitro prenesel, uh, eh, obrodil sadove, kajte to nujno potrebujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa začnimo z drugim krogom vprašanj. Kristjan Buzoj, lahko prvi postavi vprašanje. Hvala lepa, gospod Razi. Po 20 letih je EMA zgodba uspeha v Evropski uniji. Bil sem del uradne delegacije. Torej, bil sem del uradne delegacije in via v e imi spomladi tega leta. In pripričan sem, da čeprav je premalo osebja v agenciji, eh, bo agencija vendarle še naprej uspeh pod vašim vodstvom. Imel bi nekaj vprašanj. Klinični poskusi na otrocih pa ne, so registrirani pa naj se to dogaja v Evropi ali pa zunaj Evrope. Kako pa je z zakonodajo glede kliničnih preizkusov na odraslih? Ali je to v isti da, bazi podatkov ali je to v kakšni drugi? In drugo vprašanje, ali kako bi lahko okrepili udeležbo strokovnjakov iz novih držav članic, lase iz srednjeevropskih in vzhodnjeevropskih držav? Potem me zanima, kako bi lahko ukrepili udeležbo iz eh, vrst eh, nacionalnih agencij. Hvala lepa za vaše vprašanje. Želel bi si, da bi imel dovolj časa, da bi odgovoril na vsa vprašanja. Naj začnem s zadnjim vprašanjem. Razširitev na nove države članice, kar se tiče osnovnih dejavnosti, je Taka, mislim, da smo se tega dobro lotili. Ta hip smo uvedli um, večnacionalne time in uh, pri ocenah sodeluje več, vedno več uh, držav. Torej, strokovno znanje je veliko in to bomo uh, še naprej spodbujali, nadaljevali bomo s takšnimi pobudami. In druga stvar, oziroma vaše prvo vprašanje. Torej, um, pri, klinični preizkusi na odraslih zunaj Evropske unije. Da, razširiti moramo klinične preizkuse zunaj Evrope sedaj se pogovarjamo s FDA, kako bi lahko uporabljali podatke, ki prihajajo iz drugih kliničnih preizkusov zunaj Evrope. Ta hip izvajamo inšpekcije in videti moramo, kako bi se lahko res zanesli na takšne podatke in ali bi lahko morda dali moč, eh, pooblastilo drugim agencijam, da uporabljajo naše podatke. Mislim, da imamo sedaj zakonodajo za Evropo. To pomeni, da če preizkusi potekajo zunaj Evrope, ampak se uporabljajo za centralizirani postopek, potem bi morali biti v baze podatkov Evrope in bi morali biti na razpolago po celem svetu. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Vem, da je to nekoliko tehnično, ampak če niste zadovoljni, lahko o tem povem še kaj več. Ne, hvala lepa, zelo sem zadovoljen. To sem vas vprašal zato, ker se na tisoči kliničnih preizkusov izvajajo v državah eh, z nizkimi dohodki. In tam je potem manj povdarka na etični oceni in je lažje je najti prostovoljce in zato je treba nujno zagotoviti, da so rezultati varni za evropske državljane. Hvala lepa. In GSP uh, eh, ocene oziroma inšpekcije so urodje, ki ga uporabljamo. Sedaj imamo delovno skupino državljanic Evropske unije eh, pri GSP in to je ena od zavez. Treba je eh, tudi okrepiti oziroma treba je poskrbeti za privlačnost inšpekcije GSP. Hvala lepa, gospa Kalembah. Hvala lepa, hvala lepa, da ste nas obiskali. Hvala lepa tudi za vaša zelo vsebinsko bogata odgovore. Dajali ste, da niste vključeni v pogajanja TTIP, ampak vendarle mislim, da ste vi, eh, glede na vaše izkušnje in glede na vašo pozicijo, v poziciji, da. Uh, ste si oblikovali mnenje o pogajanjih med Evropsko unijo in Ameriko, zlasti v zvezi z zdravstvenim področjem. Veste, da imamo mi pred očmi skrbi um, bolnikov in da um, gotovo imate tudi vi eh, njih pred očmi, ne pa toliko prednosti za uh, veliko industrijo. Zanima me torej sledeče. Kje vidite vi nevarnosti v zvezi z um, TTIP na uh, tem zadevnem področju? Hvala lepa. Well, I, I'm, I'm so much, uh... Nisem velik strokovnjak, kar se tiče komercialnih prednosti. Torej, z veseljem sodelujemo z Evropsko komisijo in pa s tistimi, ki so upleteni v pogajanja o TTIP, če nas za to zaprosijo. Torej, kar nas zanima je, kakšne bodo posledice tega, kar smo dosegli do sedaj. Želimo zagotoviti to, da nam ne bo treba spreminjati načela, ki je za preglednostjo. In želimo, zakaj želimo podpreti pogodbo, zato da bi prepričali industrijo o koristi, ki jih bo imela, če bomo imeli to dodatno preglednost, ki, bo dosežen, ki jo bomo dosegli, če se bodo v celoti objavljali podatki. Znanost bo po mojem mnenju hitreje napredovala, če bomo imeli to. In drugič, kar je komercialno tajno v Evropi, eh, je to, zato velja tudi povsod drugot po svetu. S tem smo se dolga leta ukvarjali, poznamo poglavitne probleme. Torej, treba je povedati, da dobro delamo, da nimamo težav in da tega ni treba spreminjati. Moja poglavitna skrb je ta, da ne bi spreminjali tega, kar imamo. Kar pa se tiče komercialnih vidikov, o tem ne moram govoriti. In najprej znam, res, se, res ne poznam zadnje različice osnutka. Žal mi je, da uh, ne moram povsem odgovoriti na vaše vprašanje. ampak uh, se bom poglobil v to vprašanje. Gospa Krostet. Merci beaucoup. Euh, Hvala lepa, gospod profesor Guido Razi. Odlično se mi zdi, da bomo lahko še naprej sodelovali z vami na vašem mestu znotraj Agencije za zdravila. Želela pa bi se dotakniti točke, ki je do sedaj še nismo izpostavili. In sicer gre za uporabo zdravil. Um, in sicer gre za uh, zdravila, ki se uporabljajo brez um, dovoljenja za konkretno uh, zdravljenje. Naprimer, v Franciji se nekatera zdravila za zdravljenje raka uporabljajo tudi za druge indikacije, uh, tudi neke starostna obolenja. In zanima me, Na kakšen način lahko tukaj preprečimo morebitna tveganja za pacijenta? Uh, Eh, in zato me zanima, ali bo agencija uh, pripravila smernice za uporabo teh zdravil izven AMM, torej um, predvidene uporabe. Hvala lepa. Torej, vprašanje uporabe zdravil zunaj predpisane uporabe. To je večen problem. Kaj ti vemo, da ni zdravila, ki se ne bi uporabljalo zunaj predpisane uporabe. Kajti v nekaterih državah se pač ta da, da zdravila eh, predpisujejo tudi za druge zadeve in to se je vedno dogajalo. Upam, da bomo bolje razumeli to, kako je takšna uporaba nevarna in kako je lahko koristna v specifi, določenih specifičnih primerjih in do kakšne mere lahko rešimo ta problem kar se tiče, torej iz eh, regulativnega vidika. Je dejstvo, da se zdravilo predpiše za drugo stanje, kot je, pred, kot je uradno namenjeno, je to nekaj, kar je zelo nevarno. In to je nekaj, kar povsem spodkoplje celoten sistem ureditve po drugi strani pa razumemo podatke iz realnega sveta in so tudi določena znanstvena dokazila, ki podpirajo to vrtno uporabo. Poskušamo pridobiti znanje o tem, kako dobro ali kako slabo je to. imi ni enostavno pridobiti znanja in pa pridobiti to vrstne podatke. Ker je to je v striktni kompetenci nacionalnih organov. Če bomo stopili v to, bomo a, prestopili tudi meje suverenosti držav članic. In zato ne bodo zadovoljni morda boste razočarani, kajti ne bomo vam mogli eh, podati popolne podobe tovrstne uporabe. Verjetno pa potrebujemo mm, določene ukrepe, da bomo lažje kost temu vprašanju. No, ampak ali ste v tem primeru pripravljeni določiti določeno število smernic za to področje? Uh, In potem še glede preglednosti kliničnih poskusov za zdravila sirote. Me zanima, kako mislite, da lahko zagotovimo anonimnost podatkov eh, o pacijentih, ki so zelo maloštevilni eh, bolniki določenih eh, redkih bolezni, saj um, je zelo možno, da bi njihova imena pricurjala na dan uh, v okviru teh kliničnih poskusov. E, eh. To je še en pomemben vidik. Prizadevamo se za preglednost podatkov in pa za zaščito osebnih podatkov. In to je eden od razlogov, zakaj. Imamo tu tehnični problem, kajti kot ste prav dajali, to je. ena od možnih meja, ki jih ne želimo prekoračiti. Tako da ne dovolimo, da bi eh, ti podatki bili javni in da ne eh, razkrivamo zasebnih podatkov. Ampak prepričani smo, da bo to ob koncu tehnično vprašanje. Tehnologija nam bo pomagala najti rešitev. Torej, kako bi razkrili pomembne podatke za klinične in znanstvene namene in to bi bilo potem povsem ločeno od osebnih oziroma zasebnih podatkov. Zakaj? To je tudi eden od razlogov, zakaj smo odložili objavo določenih podatkov, kateri rešitve še nismo našli. Ena od rešitev bi lahko bi bila ta, da bi vključili bolnike če si tako želijo uh, udeležiti testov, preizkusov, potem bi morda odobrili to, da bi razkrili podatke. To bi, morda, to bi potem zaobsegalo morda večino kliničnih podatkov, ne pa vseh. To bi bila ena od možnih rešitev. Hvala lepa. Je pa gospa Luiz. Hvala lepa. Jaz bi se na začetku želela zahvaliti za to srečanje. Ehm, izmenjava mnenje je zelo zanimiva. In tako kot poročevalko iz moje skupine me skrbi ta razprava o dostopu do inovacij ter o um, dostopu do zdravil, pri čemer menim, da ima agencija bistveno ulogo, predvsem pa je treba pri izdaji dovoljenj za zdravila upoštevati predvsem načelo kakovosti. Ravno tako pa je treba paziti na tiste, ki so pristojni za določanje cen. In sprašujem eh, torej naslednje, ali agencija pozna strošek izdelave zdravil, ali obstajajo bolj transparentni podatki o kliničnih poskusih in vse to me zanima zato, da bi razumeli dodano vrednost ehm, inovacij in eh, uložka posameznih eh, držav članic na to področje. In Ravno tako me v povezavi z inovacijami zanima trenutni sistem patentov za farmacevtska sredstva. E, pa še nekaj. Vemo, da to sicer ni cilj farmacevtskih družb, in v okviru obzor, obzorja 2020 me zanima, ali so lahko tudi okoljska načela um, kot obvezna eh, upoštevana se strani farmacevskih družb pri izdelavi njihovih, ehm, pri izdelavi zdravil. Eh, ja, torej, ehm, stroški eh, raziskav so dejansko stroški kliničnih preizkusov. Torej, to so glavni stroški, pa seveda eh, stroški trženja so prav tako pomembni. Ampak eh, stroški raziskav so torej za nas glavni in zato je, so tudi vse te pobude, kot so Prime, uh, Eh, pogojno, izdaje, pogojno izdaje dovoljenje in tako dalje. Torej, to je za nas ključnega pomena, zato ker eh, lahko zmanjšajo vse te pobude, stroške eh, raziskav in s tem ne ogrozijo seveda varnosti. Tu pa potrebujemo tudi politično raven, kajti mi lahko znižamo stroške, ampak industrija potem pobere eh, eh, celotno maržo. Torej, mi že lahko znižamo stroške raziskav, ampak eh, nekdo bo na to koristil ta naš prihranek. Drugo vprašanje pa se nanaša na to, da uh, Torej, eh, ko govorimo o indikacijah, mislim, da je to dobro, ampak morali bi imeti mehanizem, ki bi nam omogočil tudi korist, ne samo zviševanje stroškov. Torej, um, Pogosto je to po višeni indikaciji samo marginalne narave, medtem ko so s tem povezani stroški prekomerno visoki. Zato mislim, da je zelo pomembno, če lahko res izpostavimo dodano vrednost teh novih indikacij. To, mislim, da je to edini sektor, eh, ki je eh, zelo koristen. Torej, te, um, zdravila za te osamljene bolezni eh, so najdražja in eh, tu obstaja tudi možnost, kako se izogniti zakonodaji za to, da se določeno bolezen označi kot redko. Hvala. Ne vem, če ima gospa Kapesone še vprašanje. Jo, creo que me he consumido el tiempo. Ne, mislim, da sem svoj čas že izkoristila gospa Gradini. Miss Gardini. Gospa Gardini. Yes. You changed the order. <laughs> Spremenili ste vrstni red, dobro. Um. <laughs> allora, io... No, poskušala bom biti hitra, ker imam kar nekaj zanimivih vprašanj v zvezi s točkami, ki smo se jih že dotaknili. Naprimer, to, o čemer govorimo kot o ponarejenih zdravilih najprej. Ali po vašem mnenju preiskovalni centri Evropske agencije in že obstoječih nacionalnih agencij zadoščajo za zagotavljanje stalnega spremljanja kakovosti zdravil eh, na terenu in ali bi bilo možno, da bi EMA akreditirala nove centre, zasebne in javne, zato da bi razširila nadzor nad kakovostjo zdravil. Pa še nekaj. Veliko smo govorili o naprednih terapijah in dejansko imamo ta odbor za napredne terapije znotraj EME, ampak koliko proizvodov ta odbor sprejme vsako leto? Po, mojem, po mojih informacijah je njihovo število precej omejeno in če upoštevamo te ogromne stroške, ki jih ima EMA za eh, podporo delovanja tega odbora z vsemi strokovnjaki, ki tja prihajajo iz vseh držav članic. Ali ne menite, da bi mogoče lahko uskladili delovanje obeh odborov in sicer um, odbora CHMP, eh, torej znanstvenega odbora, ter tega odbora, o katerem govorimo? Kaj bi se dalo tukaj narediti za to, da bi dosegli določene prihranke? Hvala. Uh. Dobro, hvala. Ja, torej eh, ponarejena zdravila so pomembna na dveh ravneh. Prvič eh, gre eh, za EMA, se pravi možnost, da se pregleduje ravni GSP in GMP in to je prav gotovo nekaj, kar lahko izvedemo sami. To pomeni, da moramo zgraditi zmogljivost znotraj Evrope, potrebujemo veliko več. Zaenkrat smo že vzpostavili tudi centr za usposabljanje inšpektorjev, torej potrebujemo več inšpektorjev in na ta način bomo lahko izboljšali našo zmogljivost in to bo zelo koristno na lokalni ravni za tiste države, kjer bo število inšpektorjev veliko. Druga raven pa je vprašanje preiskav in pregona. In tu gre za ulogo policije na ravni lokalne vlade. Vem, da uh, v nekaterih državah eh, so ti organi eh, zelo učinkoviti, da je eh, nadzor zelo učinkovit na ravni lekaren, na ravni distributerjev in tudi na ravni carinskih organov. Torej, nasplošno gre tu za policijsko dejavnost, ampak v Evropi uh, ta nadzor še ni dovolj uh, učinkovit. Na to terapija, torej pet substanc v desetih letih, lahko rečemo, da je zelo um, škodljivih, ampak um, tu Mislim, da so prispevki pomembni, čeprav z vami delim vaše dvome. Torej, en odbor ni veliko, to ne predstavlja velikega stroška, če to, na to gledamo kot na naložbo. Torej, moram reči, da uh, smo sedaj prvič v enem letu uh, prekosili število znanstvenih. Uh, svetovalcev na področju advanced therapy in zato mislim, da eh, bomo lahko tu dosegli željene rezultate. Pa še nekaj za konec, kar verjetno potrebujemo, je tu integracija dveh odborov, ampak eh, ne pa seveda um, združenje dveh um, odborov. Ne vem, če je gospa Gardini želi postaviti še dodatno vprašanje? Ne, hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti gospod Čalders. Dobro jutro, gospod Razi. Moje vprašanje se nanaša na klinične preizkuse, na starost in na spol. Torej, ena, eden od ciljev uh, strategije na področju eh, geriatričnih uh, zdravil uh, v okviru pobude 2011 je bil, da uh, se pre da se omogoči tudi klinične poskus, preizkuse uh, Eh, na starejših eh, ljudeh eh, in zanima me, če je, ste tu zabeležili kakšen napredek, torej ali uh, ste ugotovili, kako bi lahko to strategijo bolj učinkovito uporabili. In na to še neravnovesje med spoloma eh, pri kliničnih preizkusih eh, je resni, resno težavo. Resna težava je zato, ker eh, ne samo na ljudeh, temveč tudi na živalih imamo veliko več predstavnikov moškega spola, ki sodelujejo pri teh testih in zato me zanima, kako lahko dejansko zagotovite ustrezno uporabo teh zdravil, če se jih preizkuša samo na polovici prebivalstva. Ja, torej to je ena izmed glavnih eh, skrbi, ko je treba analizirati te podatke in jih oceniti. Kar se, tise, kar se tiče geriatrične ravni, tu potrebujemo še kar precej dela. In eh, sodelovanje starejših eh, bolnikov, se eh, povečuje, torej zato si odbor tudi prizadeva, to tudi vse čas zahteva odbor. In zato smo tu zabeležili tudi določen napredek. Ampak kar pa še manjka in kar me skrbi, pa je to, da danes nimamo eh, nekega modela in neke znanosti, eh, na podlagi katerih bi eh, se lahko sredotočili na specifične probleme starejših ljudi. Torej, tu ne gre eh, samo za eh, težave, ki jih poznamo, temveč tudi način, kako se vse te težave, kako med seboj ena na drugo vplivajo in kakšen učinek imajo zdravila v takšnem okolju, kjer je prisotnih več zdravil pri isti osebi. Torej, tu imamo seveda veliko razprav, veliko pobud, nimamo pa še jasnih rešitev. Verjetno bomo morali razmišljati o popolnom novem pristopu k zdravilom. Enako velja tudi za spol. Torej, moram reči, da imam upanje in to lahko, tu lahko ponovim enak argument eh, kot za starejše ljudi. Vemo, da ima eh, spol lahko eh, vpliv na odziv na določeno zdravilo iz različnih razlogov, hormonalnih ali, ali drugih, pa tudi glede na življensko obdobje. In eh, starost je verjetno še pomembnejša od spola. Pričakujem, da bo lahko del rešitve tudi uh, zdrav, zdravilo, ki bo prilagojeno posamezniku in eh, tu gre eh, za način, kako lahko tudi tržimo eh, ta zdravila in jih prilagodimo tako, da bomo lahko upoštevali tako starostne skupine kot posamezne spole, kot posamezne podskupine. Hvala lepa. Ja, upam, da v naslednjih petih letih bomo eh, lahko resnično govorili o upanju. Eh, sedaj smo šele na začetku, eh, kajti eh, konec koncev je tu v igri življenje ljudi, pa tudi kakovost življenja zlasti starejših ljudi in glede na to, da bodo ljudje živeli vedno dlje bo potrebno, da se tem starejšim ljudem zagotovi ustrezno oskrbo za različne bolezni, za katerimi lahko obolijo. Treba je zagotoviti, da se bo to izboljšalo in do tega ne bo prišlo, če eh, ne bomo eh, zagotovili ustreznega zdravljenja. Naprimer, veliko preveč žensk umre zaradi bolezni eh, srca hvala lepa. Ja, moram reči, da sem eh, optimističen, da bomo imeli čez pet let eh, že precejšen napredek. Kar se tiče spola, moram počrtati to, da je tudi naš pristop takšen, da se osredotočamo naprimer za Um, na posamezna obdobja, naprimer nosečnosti. Uh, tu vemo, da nekaterih zdravil ne moremo uporabiti, pa do tega vse, vseeno prihaja, zato ker uh, uh, tako na ravni samih pacijent kot na ravni zdravnikov in na znanstveni ravni tu dognanja še niso dovolj napredna. Upam, da bomo to lahko spremenili v prihodnih petih letih ali morda še celo prej. Gospa Pilar Jusov. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod Rasi in dobrodošli. Večkrat ste že omenili farmakovigilanco in to je tema, ki me zelo zanima. Saj sem bila poročevalka v senci ob dveh uh, zadnjih spremembah te zakonodaje. In zato me zanima, ali EMA namerava pospešiti odobritev določenih uh, zdravil, glede na tako imenovane addictive pathways. In zanima me, ali lahko zagotovite, um, da so ta zdravila, ki se odobravajo po hitrem postopku, um, res dobro preverjena. In po drugi strani me zanima, kako namerava EMA m, mm, okrepiti sistem farmakovigilance v državah članicah in kakšne dejavnosti na tem področju predvideva? Ja, torej, to je eden izmed najpomembnejših odgovorov, ki ga bom verjetno dal. Torej, ta uh, prilagodljiv pristop eh, je pilotni projekt. Torej, uh, ampak kot pravite, to lahko omogoča hitrejši pristop k nekaterim inovacijam. Uh, Torej, zaenkrat na to gledamo takole. Če bomo lahko hitrejši, bomo odpravili, oziroma bomo dodali še nove negotovosti in ustvarjali nova tveganja. Ampak to ni res, kajti osredotočamo se na specifične indikacije specifičnega dela prebivalstva. Eh, in eh, korist za te prv, za ta prva dovoljenja bo eh, višji, kajti če bomo uspešni, eh, se bomo lahko obrnili na nekontroverzne eh, potrebe, eh, kar pomeni, da bomo začeli osko, ampak lahko pa bomo koristili. Eh, koristni za veliko širše, širše ši del prebivalstva. Eh, in eh, kar sedaj potrebujemo, je to, je ta, to zelo močno orodje farmavigilance, eh, ki ga imamo na voljo. To pomeni, da če vnaprej načrtujemo glavne, glavna vprašanja, eh, na katera ne morejo klinični testi odgovoriti, potem bomo lahko, se lahko od oddaljili od sedanjega, eh, sedanje ravni negotovosti v smeri specifičnih vprašanj, na katere lahko odgovorimo. Eh, Najlepša hvala za vaš odgovor. Torej menite, da so sredstvi, ki jih imajo trenutno na voljo agencije v državah članicah, bodo lahko opravile to dodatno obremenitev, ki jo predstavljajo to vrstna dovoljenja. No, I I, I think ne, mislim, da je to povsem dovolj. Uh, tega se ne uporablja v celoti, se ne izkorišča v celoti in zato mislim, da bo to čisto dovolj, eh, če bomo dovolj modri, da bomo izkoristili celoten potencial kar zaenkrat še ne drži. Torej, pomembno je, da se vključi vse glavne deležnike, ki se morajo strinjati, kar zaenkrat eh, ne velja. Torej, pilotni projekt obstaja, je, od njega si veliko obetamo, ampak če bo do tega prišlo, pomeni, da bomo morali zagotoviti, da se bodo vsaj trije glavni deležniki strinjali, se pravi regulatori, pacijenti, eh, pristojni organi in pa tudi zdravstveno osebje. In to je velik izziv. For... Hvala lepa za te zadnje odgovore. Sedaj lahko uporabite zadnjih pet minut za vaše sklepne misli, kot je bilo predvideno. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem poslancem za res zelo osredotočena eh, vprašanja, ki izražajo vaše zanimanje za to. Torej, vem, da sem se samo delno odzval na vaša vprašanja, torej zelo bom vesel, če bom imel priložnost v prihodnosti, da bom lahko še bolj natančen in še bolj izčrpen pri svojih odgovorih. In prav tako bi si želel, da bi lahko v prihodnih petih letih ne samo odgovarjal na vprašanje, temveč tudi ponudil rešitve za probleme. Vem, da se osredotočamo zelo eh, pomembnimi izzivi, ampak eh, prvič eh, po štirih letih imam občutek, da so vse institucije bolj usklajene. Sedaj imam že zelo drugačne razgovore s komisijo. Imam občutek, da tu obstaja eh, večja ozaveščenost o tem, zakaj gre. Imam tudi konstruktivne dialoge z vsemi člani parlamenta. To je bilo vedno zelo konstruktivno, torej ali so bili eh, poslanci konstruktivno provokativni ali pa so me podprli. Hvala lepa. Hvala lepa za to, da ste se nam danes eh, pridružili in hvala tudi za vaše zelo izčrpne odgovore kolegov. Torej, še enkrat se vam zahvaljujem. In uh, danes popovdne se bomo odločili, torej ne danes popovdne, temveč takoj po tem sestanku se bomo na sestanku koordinatorjev odločili in uh, posredovali svoj odgovor v običajni postopek. Sedaj pa imamo še malce časa in preden začenjamo z, začnemo z naslednjo točko, torej imeli bomo izmenjavo mnen z izvršnim direktorjem Eke. Torej moramo počakati na kontaktno osebo, ki se nam bi pridružila čez 20 minut. Torej povabim vas, da se malce odpočijete, da greste na kavo in nadaljevali bomo ob pol dvanajstih. Hvala.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

Hvala.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

Dear colleagues, now with Julie we can start. <laughs> and, uh, Hvala lepa, bomo začeli. Torej, organizirali smo ta sestanek z gospodom Dancetom, izvršnim direktorjem Eke. In kar takoj bom dal besedo gospodu Dancetu. za predstavitev dejavnosti EKE. Na to pa bomo imeli razpravo. Za gospo Gerling, ki je kontaktna oseba v agenciji. Vam kar dajem besedo za vašo predstavitev, potem pa bomo imeli razpravo. Izvolite. Hvala. Gospod predsedujoči, spoštovani pot, Predsedujoči, spoštovani poslanci, zelo sem vesel, da sem danes tu za to izmenjavo mnen. Torej, v prihodnih desetih minutah bom najprej pogledal ozadje in pa vse, kar smo naredili v eh, smeri um, zaveze za netoksično okolje. Na to bom spregovoril o koristih eh, Riča in temu bom rekel plodovi riča. Na to pa vam bom dal še uh, upogled v to, kje se sedaj nahajamo. Torej, v Johannesburgu leta 2002 so se zbrale države Združenih narodov na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju. In ena izmed zavez je bila, da do leta 2020 bomo kemične substance eh, proizvali na način, ki ne bo škodljiv. V Evropi smo lahko ponosni na to, da smo že veliko naredili v smeri uresničevanja tega eh, cilja in eh, glavni del teh prizadevanj je tudi zakonodaja REACH. Seveda pa je proizvodnja in uporaba kemikalij v uh, rokah industrije, ampak tudi mi moramo igrati svojo ulogo. Torej, REACH zahteva od podjetij, da pri nas registrirajo svoje uh, proizvode eh, in da tudi pripravijo študije o učinkih na okolje in na ljudi. Na ta način podjetja tudi sama mm, izbirajo Eh, na bolj ustrezen način eh, proizvode, ki jih proizvajajo, mi pa zagotavljamo varnost eh, za. Torej, sedaj imamo 163 substanc, ki so zelo nevarne in sicer na tem seznamu kandidatk. 31 teh substanc zahtevajo um, prioritizacijo, preden jih lahko uporabimo in tudi dovoljenja. Uh, Eh, sedaj je že deset eh, teh eh, avtorizacij bilo izdanih, 60 pa jih je še v, v obravnavi. In to omogoča tudi podjetjem, da imajo čas, da razvijajo alternative, istočasno pa tudi zagotavljajo svoje tržne deleže in pa, in pa tudi um, svoje dobavne verige. Eh, kar je dobro, pa je to, da je vedno manj eh, prizadevan za pridobitev takšnih avtorizacij in eh, do sedaj moram reči, da nismo dobili praktično nobenih takšnih zahtev za substance, ki so na tem seznamu. Torej vam bom dal izjavo. Mm, Naprimer, um, imamo proizvode, ki uh, vključujejo kromijski trioksid in to je substanca, ki je eh, del pač barve, ki jo uporabljamo naprimer za vodovodne pipe, ni pa to del eh, same pipe. Uh, In to pomeni, da ta substanca ni nevarna za potrošnike. Seveda pa tisti, ki delajo pri sami proizvodni eh, te eh, substance, so izpostavljeni njenim škodljivim učinkom in zato je eh, potrebno, da se te delavce ustrezno zaključi. Torej, prepričan sem, da ta cilj riča da eh, postopoma odpravi najbolj nevarne eh, substance iz prometa, da je že v teku in na ta način tudi veliko prispeva k doseganju cilja okolja, ki bo prost toksičnih substancem torej iz tega vidika REČ eh, ponuja rezultate, ima dejanski vpliv, istočasno pa se ne smemo tudi eh, s tem zadovoljiti. Za veliko od nas je eh, ta, to postopno odpravljanje najbolj nevarnih substanc še vedno prepočasno. Torej, let, prihodne leto bomo razpravljali o razvoju in napredku Eh, v smeri eh, trajnostnega razvoja za 2020 in v skupnem srečanju s komisijo in pa državami članicami bomo identificirali tudi tista področja, kjer moramo eh, prenesti fokus, zato da bomo lahko bolj učinkoviti. Prav tako pripravljamo tudi petletni pregled dejavnosti v okviru Riča in eh, to bo tudi vključeno v pregled dela komisije za 2017. Torej želimo, da bi bil REACH še bolj učinkovit. In eh, rezultate tega dela bomo z vami tudi delili. Torej, sedaj bi želel tudi izraziti moje, eh, mojo hvaležnost Eke za vašo podporo, pa zlasti gospe Judy Gerling. Rič je resnično. Um, Eh, timski eh, napor in mislim, da smo eh, pokazali, da lahko delamo skupaj, torej EKA, države članice, Evropska komisija, vaš odbor, vsi akreditirani deležniki in pa seveda na tisoče individualnih podjetij, ki spoštujejo reč. Sedaj pa bom spregovoril o koriščenju reča prej smo že o tem govorili. Torej, Rič je eh, resnično zelo veliko spremenil, torej eh, eh, šlo je naprimer za prenos Eh, bremena dokazil glede kemične varnosti, eh, podjetja, ki morajo sedaj deliti svoje informacije, boljše upravljanje sveganje, boljša komunikacija in pa tudi zelo široko zastavljena baza podatkov o kemičnih proizvodih v Evropi. Sedaj pa se bomo sredotočili na zadnje in sicer na to bazo podatkov. Eh, pokazal vam bom razglednico. In uh, predlagam, da vzamete vsak eno to razglednico, preden odidete. Torej, to je opozorilo o spremembi, za katero mislim, da bo popolnoma spremenila način, kako se lahko uporablja podatke v zvezi s kemičnimi proizvodi. Naj povem to naprosto. Torej, za enkrat imamo zelo podrobne znanstvene podatke o 120 tisoč kemičnih proizvodih. Torej, ta informacija je sedaj na spletu, brezplačno in vsak lahko to prebere in uporabi. Torej, Ti podatki vključujejo informacije v zvezi z vsako substanco, skupaj tudi z eh, podatki o znanstvenih študijah in pa vplivu na Eh, človekovo zdravje in okolje. To je, to je najbolj široko zastavljena baza podatkov na svetu in vsak dan postaja večja in boljša. To je že zelo koristno za akademike, za podjetja in za vse tiste, ki se ukvarjajo z varnostjo kemičnih proizvodov po svetu in prav tako to uporabljajo tudi ljudje, ki jih eh, zanimajo kemični proizvodi in njihovi učinki, pa tudi tisti, ki imajo široko znanstveno znanje ni pa to zelo uporabno za eh, tiste potrošnike, ki nismo tako podkovani na eh, področju znanosti. Kljub temu pa eh, smo prepričani, da ima ta baza podatkov zelo velik potencial. Torej, To bomo storili na ta način, da bomo imeli tri ravni kompleksnosti, tako da bo baza podatkov uporabljala za veliko več ljudi. Prva raven, temu rečemo info kartica in to vidite tudi na razglednici za substance, ki sem jih prej omenil, vključuje osnovne podatke, torej informacije, ki so koristne za vas, za zame, za potrošnike in za delavce. Na to imamo drugo raven, kjer eh, razpolagamo z več podatki in na zadnji ravni lahko znanstveniki vidijo vse uh, v zvezi z kemičnim, kemičnim proizvodom, torej vse, kar imamo sedaj v naši bazi podatki. Zakaj, zakaj o tem govorim? Zato, ker na ta način, da eh, dajemo dostop, širši dostop eh, do te baze vsem, eh, tudi lahko do konca izkoristimo potencial riča in ta je zlasti v podatkih in to zahteva tudi, da se mm, upošteva kolektivni interes in da se te podatke v celoti izkoristi. To je pomembno za področja akademskih in industrijskih raziskav, industrijskih inovacij, eh, zdravje in varnost delavcev, varstvo potrošnikov in pa varno porabo v državah v razvoju. Lahko si predstavljate, kako pomembno je vse to. In naša vizija je, da bodo te podatke uporabljale podjetja eh, zato da bodo lahko spoštovala še eh, druge svoje eh, okoljske in zdravstvene odgovornosti. Na ta način bomo lahko tudi izobrazili eh, proizvajalce, potrošnike in vse, ki so vključeni v ta postopek upravljanja s kemikalijami. Tu lahko igrate ključno vlogo s tem, da se vprašate ključno vprašanje, ko boste sprejemali zakonodajo o varstvo okolja ali podatki in pa ocene tveganja, ki že obstajajo znotraj riča, lahko uporabimo za ta namen. Naprimer, zakonodajne spremembe na področju kakovosti vode ali zraka ali pa varnosti in zdravja delavcev. Torej, vse to lahko uporabimo in na ta način boste naredili veliko uslugo industriji in pa pristojnim organom. In ne nazadnje sem vam obljubil še nek pogled v to, kje se sedaj nahajamo. Seveda, eh, tu lahko govorim samo o nekaj eh, eh, ključnih vidikih. Torej, sam sem se odločil na štiri vidike in sicer upravljanje s veganjem najbolj nevarnih substanc, minimiziranje nepotrebnega testiranja substanc na živalih, napredek na biocidih In pa pomoč manjšim eh, podjetjem, torej najprej manjša podjetja. Torej, kot sem povedal že prej, eh, skladno z eh, cilji 2020 eh, imamo kar nekaj substanc, ki imajo potencialno škodljive učinke na človekovo zdravje in okolje. In selektivno smo tu izbrali določene dosjeje, ki jih na to eh, podrobno obravnavamo in na osnovi tega skupnega načela skupaj z državami članicami odločimo mm, na kakšen način bomo upravljali tveganje in na kakšen način bomo sprejemali ukrepe. Kot veste, Uh, smo imeli v preteklosti nekaj težav v zvezi s kakovostjo podatkov v teh dosejih, ampak kakovost se izboljšuje in zato bo tudi naš, uh, eh, naš postopek odločanja lahko bolj ustrezna. Tu imamo zlasti dva specifična problema in sicer uh, eh, klas... doktrini motelci in pa nanosi. O tem sem govoril že prej. Uh, In s tem imamo res vsako leto eh, težave, to nam povzroča velike glavobole. Eh, še naprej analiziramo dosjeje za proizvodnjo in uporabo substanc eh, v nanoobliki. Vedno zahtevamo informacije, kjer nimamo dovolj informacij, da bi lahko odločili, ali se lahko te substance varno uporablja. Torej, zaenkrat pet odstotkov vseh teh eh, odločitev eh, glede spoštovanja pravil eh, je privedlo do ugovora, ampak če pa se ta številka zviša na 40 odstotkov, pa velja, da, tu velja, da gre za nano oblike Torej, ko pride do takšnega eh, ugovora, potem se odločitev suspendira, kar pomeni, da eh, podjetja niso dolžna spoštovati zahteve za informacije. In to pomeni, da eh, se zopet ne moremo naučiti več o učinkih teh nano substanc. In tu nas zelo skrbi tudi to, da se na ta način eh, pojavlja mm, pravna negotovost. In enako velja tudi z endokrinimi motilci. Eh, tu uporabljamo kriterije eh, na ravni svetovne znanstvene organizacije, ampak veliko bolje bi bilo, če bi lahko uporabili kriterije Evropske unije za to zelo pomembno skupino substance, ki nas zelo skrbi. Na to, eh, torej majhna podjetja, eh, vemo, da je rič zelo zahteven za takšna eh, podjetja in da ima lahko nesorazmeren učinek na manjša podjetja. Vemo, da imamo naslednji rok za registracijo leta 2018 in da bo to imelo precejšen učinek na 3000 podjetij, ki so bila do sedaj uspešna pri registraciji. In zato kot vsak pragmatičen moderni regulator tudi mi eh, želimo olajšati to breme in sicer pripravili smo novo generacijo računalniških orodij. Eh, prav tako tudi eh, osredotočamo, pomagamo specifičnim sektorjem in prav tako pripravljamo tudi večjezične večjezična gradiva na naši spletni strani. Uh, in na tej podlagi lahko tudi uh, svoje obveznosti izpolnejo, kar se da preprosto. Torej, zaenkrat torej v tem trenutku 50 eh, kolegov uh, je na obisku in sicer obiskujejo 40 majhnih podjetij v 13 državah in jim poskušajo pomagati pri soočanju z izzivi, uh, ki so specifični za majhna in srednje velika podjetja. Tretjič, potreba, da se minimizira Eh, testiranje substanc na eh, živih živalih. Eh, torej, vidimo v veliko podjetjih, da se uporabljajo alternativni testi in to nas opogumlja. Tudi deležniki in pa evropski ombudsman si prizadevajo za to, da iščemo alternative in prihodnje leto si bomo zato še bolj prizadevali z vsemi deležniki, da bomo, um, želeli, da bomo izkoriščali najboljše možne prakse eh, za uporabo alternativ, ki so na voljo. In eh, tu imamo tudi, naprimer, eh, tehnologijo modeliranja, ki smo ga razvili v sodelovanjem z OECD. -em. Prav tako eh, bomo poskusili takšne možnosti, alternative ponuditi že eh, podjetjem za to, da jih bodo lahko uporabila pri registriranju za rok 2018. In ne nazadnje, eh, z vami sem že govoril v zvezi z biocidi, torej To predstavlja precejšen izziv, ampak eh, zabeležili smo določen napredek. Približno 500 podjetij je sedaj na seznamu, ki jim omogoča, da proizvajajo eh, te proizvode in zaenkrat smo prejeli prvih 11 eh, zahtevkov za izdajo dovoljenja za dajanje na trg za te proizvode. Torej, tu bi se rad zahvalil komisiji za njihovo podporo. Eh, in eh, zlasti v luči dejstva, da imamo eh, da bomo imeli v leta 2016 mal, manj človeških verov za obravnavo teh uh, zahtevkov in tu bi, se, tu bi apeliral na vas, da nam pomagate zagotoviti, da bomo imeli dovolj osebja, da bomo lahko uh, ustrezno delovali potrebujemo industrijo za to, da bomo ohranili eh, zaupanje v ta nov sistem za biocide. Spoštovani predsedojoči, podpredsedojoči, spoštovani poslanci, hvala lepa za to priložnost, da sem se z vami sestal eh, in vam predstavil svoje svoj vidik, svojo predstavitev. Upam, da eh, je bilo to koristno in eh, na voljo sem vam tudi za druga takšna srečanja. Sam bi si prizadeval za še pogostejše razprave z vami. V vsakem primeru pa se vam na voljo eh, za vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Kot veste, delamo na planu o ustanovitvi EKA in eh, prosili bomo za proračunsko podporo vaše agencije, kajti zavedamo se vaše potrebe po dodatnih delovnih mestih, zato da boste lahko kos dodatnim nalogam. In sedaj lahko začnemo za razpravo. Najprej bom dal besedo naši kontaktni osebi, gospi Garling. Hvala lepa, gospod predsedajoči in hvala lepa, gospod Danset. Veliko smo slišali v vaši eh, predstavitvi in na številna moja vprašanja ste pravzaprav že odgovorili, ampak naj postavim eno ali dve vprašanji. Prvo je. A, eh, a, eh, vprašanje, ki se nanaša na rok 2018. Eh, o tem ste govorili v lanskem letu in ko smo razpravljali o tem, oziroma zavedam se, da se zavedate vprašanja um, uporabnikov, zlasti se zavedate situacije majhnih in velikih podjetij in pa njihovih obveznosti do roka leta 2018. Ne vem, ali tako čutijo tudi drugi uh, poslanci, ampak iz vedika mojega volivnega okrožja je tako, da uh, so številni tega zavedajo z nekolično zamudo. Ne vem, ali se podjetja zavedajo, da bodo od tega trenutka dalje imele določene obveznosti. In, uh, ne želimo, da bi podjetja eh, kaznovali zato, ker ne izpolnjujejo obveznosti. Ravno nasprotno, mi želimo spodbujati k temu, da bi izpolnjevali obveznosti. In ka, ka, kakšno mnenje, oziroma kakšen načrt v zvezi s tem ima agencija? Potem še eno vprašanje. Torej, SPHC in pa uh, odločitev sodišča iz preteklega meseca o sestavinah. Uh, kakšen vpliv bo to imelo na vaše delo? Kajti sedaj je jasno, da bo treba za ovoze gledati odstotke sestavin uh, v zvezi z odstotki v končnem proizvodu. Prišlo bo do precejšnje spremembe eh, pri vašem delu in pa pri obsegu dela v zvezi s tem. Torej, zanima me vaš uh, komentar v zvezi s tem. Potem bi rada postavila še eno splošnejše vprašanje v zvezi z TTIP. V parlamentu, kot veste, smo o tem razpravljali v številnih odborih in sicer večkrat v preteklem letu. In eno večjih vprašanj je bila, bilo regulativno usklajevanje. ko je odbor šel v Washington, je ugotovil sledeče, obstajajo velike razlike pri postopkih. Ne moram reči, da je e v vseh, v vseh primerih stosotno boljše, ampak so razlike. Torej, zanima me vaš komentar o sledečem. Koliko se je pogajalski tim posvetoval v zvezi s tem za vašo agencijo? kajti vi ste do neke mere varuh naših ambicij eh, glede kemikalij, eh, glede, bio, glede eh, zakonodajo v zvezi z ričom in biocidi. Torej, zanima me, kako potekajo pogajanja o regulatornem usklajevanju v okviru TTIP-a. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne vem, ali želi še kdo postaviti vprašanje. Gospa Grosted? Merci beaucoup, monsieur le président. Euh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod eh, izvršni direktor, za to izmenjavo mnenj. Poslušala sem vašo predstavitev, seveda, in delo, ki ga upravljate, pri katerem obstajajo še vedno veliko odprtih vprašanj o nanodelcih in endokrinih eh, motilcih, pa se mi zdi, da je vseeno vaše delo bistvenega pomena. Zdaj pa, kar zadeva registracijo teh malih količin kemičnih snovi, ki je predvidena v prihodnih letih in kar je problematično predvsem za mala in srednja podjetja, bi se želela obrniti na vas v imenu številnih malih proizvajalcev iz mojega volilnega okrožja, ki so bili soočeni s tem, da se sivke zelo dolgo ni obravnavalo kot uh, kemično snov in uh, zdaj pa je vključena v imenovano Evropsko uredbo. In v zadnjih 18 mesecih so predstavniki tega sektorja imeli kar veliko plodnih eh, izmenjav mnenj s komisijo in z agencijo in tu je prišlo do kar velikega napredka. Različni deležniki so mi sicer tudi povedali, da pozdravljajo delo vaše agencije zaradi tega, izkazali ste veliko posluha za njihove predloge z namenom, da bi našli primiren okvir za ta gospodarski sektor. Uh, ki, eh, v katerem pa so bili udeleženci v bistvu zelo nepripravljeni na eh, to kompleksno in eh, obsežno zakonodajo. In zato me zanima, ali kaže, da bo delo, ki ga upravljate na tem področju, res um, imelo zadovoljive rezultate in kako se bo kazal učinek tega dela tudi na druge sektorje v Evropski uniji. Hvala. Uh, hvala lepa, gospa Grostet. Uh, pa tudi hvala za vprašanje o esencialnih oljih. To vprašanje je pomembno tudi za me. Glede na to, da v mojem volivnem okrožju imamo precej eh, proizvajalcev olj za parfume. In zato me eh, odgovor tudi zelo zanima. Sedaj pa gospa Meljer. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod Danset, za eh, vaš prispevek in hvala lepa za pregled eh, nad delom vaše agencije. Eno leto sem v Evropskem parlamentu in zato boste morda tudi razumeli moje vprašanje. Zelo me zanima a, eh, način vašega dela, ko ocenjujete substance glede njihove a, eh, toksičnosti. Kako postopate? Ali sodelujete z znanstveniki? Pri EFSI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 oziroma uporabljati snovi, ki so v skladu s temi zahtevami in kar zadeva jod, je bil dosje v zvezi s tem obravnavan na sestanku delovne skupine. In operaterji dobijo potrebne informacije uh, o tej spojini samo, če sprejmejo um, navodila in se prijavijo v sistem um, ehm, CIRG delovne skupine. Na ta način so vplivali na, so povzročili napetosti med eh, posameznimi deležniki na tem področju. In zato je vprašanje, kako nameravate vplivati na jod oziroma na uporabo joda, ki se ne proizvaja v Evropski uniji in ga vključiti v ta dosije, ter zmanjšati stroške za njegovo uporabo, zato da boste preprečili, da bi mala in srednja podjetja uh, ne mogla uporabljati te spojine zaradi tega, te obremenitve. No. Oh, sorry, sorry. Uh, probably it is better to listen before the committee. Hvala lepa. Gospod Berend iz Evropske komisije bi želeli komentirati uh, prispevek gospoda Danceta lahko dobite vi besedo, pa bomo potem eh, znova dali besedo direktorju Ehe. Izvolite. Thank you very much, uh, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predržujem se uh, zahvali članov uh, odbora uh, gospodu Dancetu za njegov prispevek. Rad bi se odzval na nekaj njegovih točk. Zlasti je povdaril uh, eh, odobritve in posem se strinjam z njim. Za, uh, za številne uh, substance na seznamu nismo dobili nobenih prošen za odobritve. To je dobro, kajte to pomeni, da je možno nadomestiti substance in to je bil pravzaprav uh, cilj uh, odobritev. Uh, omenil je um, določene snovi, ki niso vključene v končne člene. In to je iz vedika Evropske komisije nekoliko bolj problematično, kajti soočamo se z visokim številom predložitev odbor, podjetij, ki uporabljajo te substance v Evropski uniji in imajo občutek, da bodo eh, imeli, konkuren, da bodo konkurenčno v slabšem položaju eh, v primerjavi z drugimi eh, podjetji, ki lahko uporabljajo substance brez odobritve. Številni člani Evropskega parlamenta so nam pisali v zvezi s tem in so opozorili na substance, kjer so eh, tveganja bolj povezana z varnim delom, z varnostjo na delovnem mestu, da bi morda za nje potrebovali druge ukrepe. Torej, pobuda za to ni dala samo industrija, ampak tudi člani Evropskega parlamenta. Strinjamo se za oceno gospoda Danca, ta kar se tiče eh, korist uporabe podatkov o registraciji, kajti to je eden od velikih dosežkov liča strinjamo se tudi z njegovim pozivom v zvezi s tem, da bi uporabljali te podatke v drugih okoliščinah in v drugih kontekstih. Torej, kjerkoli je to primerno. Potem, kar se tiče nanomaterialov, gospod Dancet je to pokomentiral, da komisija intenzivno dela na presoji vpliva, zato da bi izdelali predloge za spremembo eh, dodatkov eh, k radiču v zvezi z nanodelci, zato da bomo vnesli jasnost, ki jo zahteva gospod Dancet. To ni bilo enostavno, torej te ocene vplivov ni bilo enostavno narediti, kajti potrebujemo več jasnosti, potrebujemo več informacij, pa z druge strani pa moramo poštevati tudi stroške, ki jih bodo imela podjetja za to. In sicer podjetja, ki delajo na tem inovativnem področju, to zlasti velja za majhne srednje velika podjetja. Ampak cilj je, da zaključimo to presvojo vplivo ob koncu tega leta, potem pa bomo izdelali predlog k malu zatem. Kar se tiče endokrinih motilcev odbor je že slišal po eh, objasnitve eh, mojega kolega iz eh, DG Sanko, ki je vodilen na tem delu. Sedaj delamo na kriterijih za identifikacijo endokrinnih motilcev. Torej v okviru riča pa smo lahko prepričani, da teh snovi nismo pregledali. Več substanci je bilo uh, identificiranih kot zelo tveganih, zaradi lasnosti eh, kot endokrinih eh, motilcev. Poleg tega so strupeni za reprodukcijo. Zaradi mehanizmov, ki jih imajo endokrini eh, motilci in so že na seznamu. Komisija pozdravlja odločitev gospoda Danceta, da bo poslal svoje osebje v majhne srednje velika podjetja, zato da bodo videli, kakšna je realnost Eh, moj generalni direktor to prakso izvaja že leta in to je bilo izredno eh, dobro za eh, člane komisije, da so razumeli, kakšna je situacija v malih in srednje velikih podjetjih in kako bi jih je treba podpirati, zato da bodo delovali skladno z zakonodajo. In končno, da zelo podpiramo eko, da stori vse, kar je možno, zato da bi omejili teste na živalih in da poišče načine, kako bi lahko dobili informacije o kemikalijah in sicer tako, da ne bi vključili testiranje na živalih. Rad bi odgovoril še na vprašanje gospe Garling v zvezi s TTIP-om. Lahko vam zagotovim, da smo v tesnem stiku za eho, in da se redno posvetujemo o vprašanjih, eh, o katerih mm, se pogajamo v okviru TTIP-a. Ravno danes jutraj sem poslal sporočilo kolegu iz eh, EKE z eh, nekaterimi vprašanji in sicer se pogovarjava o klasifikaciji substanc, kjer res potrebujemo stališče EKE. Torej, tesno sodelujemo v zvezi z TTIP-om. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Tancet, beseda je vaša. Lahko odgovorite na vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kar se tiče roka 2018, to je prvo vprašanje gospod Krling, ne povem sledeče. Torej, ona je, ima v mislih končne, oziroma končne uporabnike. Eden od problemov pri Riču je, da majhne srednje velika podjetja ne, posebno ne razumajo svoje uloge. Oni mislijo, da so uh, uporabniki, ampak po drugi strani so lahko tudi uvozniki določenih substanc in to zahteva registracijo. Zato je zelo pomembno, da poskušamo uh, komunicirati s kar se da številnimi, zato da bodo razumeli, da so uvozniki in da se bodo zavedali svoje uloge in da bodo vedeli, da se morajo odločiti, ali bodo še naprej uvažali uh, substance, ampak če to želijo, potem jih morajo registrirati ali pa bi morda raje uh, ukinili uh, uvoz oziroma se ne bi več ukvarjali z uvozom. To je en element, drugi element pa je povezan z dejstvom, da imajo končni uporabniki druge skrbi in druge obveznosti uh, glede na rok. Iz številnih vidikov jih skrbi, da če bodo kupili majhne količine kemikalij, da potem te kemikalije ne bodo več registrirane oziroma ne bodo pravočasno registrirane in da bodo tako izgubili možnost, da bi še naprej proizvajali svoje proizvode s sedanjimi formulacijami. Zato bomo tako kot v prejšnjih obdobjih odprli več možnosti za končne uporabnike, da preverijo eh, registracije eh, dobavnikov kemikalij. ti uporabniki imajo tudi številne obveznosti, eh, tako da, da naprimer, da dajo na razpolago eh, podatke eh, in to je tudi druga stran sodelovanja, ki imamo za industrijo, zlasti kar se tiče končnih uporabnikov, namreč, da. da izdelajo um, sezname o varnih uh, podatkih svojih eh, izdelkov. Um, oziroma za svoje mešanice. Drugo vprašanje pa so sodbe sodišča. Te so suspendirale interpretacijo, torej ni šlo res za eh, Torej, šlo, prišlo je do spora med državami članicami in nekaterimi, oziroma med um, državami članicami in komisijo in sicer glede interpretacije, ali ničelih ena odstotka zadeva celotni člen ali pa samo nekatere sestavne dele. In sodišče je sedaj jasno povedalo, da je treba zakon interpretirati tako, da ta zadeva vsak del člena. In tako je učinek riča mnogo večji, kar se tiče uvoza. In prepričani smo, da je to res. In eh, potrdili smo, da bomo spremenili smernice v pospešenem postopku tako da bo jasno, da je ta sodba sodišča eh, uvedla spremembe. Srečali se bomo tudi z eh, organi za izvajanje in razpravljali bomo o tem, kako bi lahko bolje uporabljali različne interpretacije eh, glede riča. Treba je razumeti tudi to, da govorimo tukaj o obveznosti držav članic. Podpiramo eh, organe za izvrševanje tako, da damo na razpolago smernice in pa dostop do podatkov, ampak eh, pravzaprav so ti organi tisti, ki morajo opravljati preverjanje, inšpekcije. in morajo tudi preverjati pri prodajalcih na drobno, pri, torej ali imajo ti prodajalci dovolj informacij in da ne gre za uh, substance z velikimi nevarnostmi. In sicer so deleži, ki presegajo ni celih ena odstotka. Potem glede T-tipa kolega iz komisije je res um, potrdil, da uh, se komisija z nami redno posvetuje. Mi nismo del pogajan, to bi rad pojasnil. Mi eh, zgolj odgovarjamo na vprašanja. In odzvali se bomo tudi na eh, zamisel o nadaljem sodelovanju z našimi ameriškimi kolegi. Imamo memorandum o razumevanju za ZDA in eh, v tem okviru že sodelujemo. Kar pa se tiče vprašanja gospe Grosted. To vprašanje je povezano za proizvajalci esencialnih olj. Zahvaljujem se za to, res v zadnjih mesecih smo si zelo prizadevali za to, da bi zagotovili, da se zahteve uriču eh, eh, v zvezi z naslednjim eh, rokom dobro razumejo, da prodajalce to dobro razumejo in da lahko zagotavljamo podporo in sicer tako, da smo izdelali sektorske smernice. Tukaj gre za to, kako bi lahko e, upoštevali rič, tako da bi bilo to najbolje za a, sektor. Pred kratkim smo imeli razpravo v Gracu in lahko potrdim, da smo se vsi strinjali o tem, kako lahko identificiramo substance UVCV. Sedaj eh, je, so na voljo priporočila in to boste našli tudi na naši spletni strani. Zavezali smo se k temu, da bomo to eh, prevedli tudi v jezike držav, kjer so podobni proizvajalci s podobnimi obveznostmi, tako da lahko koristijo to kajti referenčne dokumenti v Franciji so seveda v francoščini. Potem eh, delamo tudi o ekotoksičnosti substanc, razmišljamo o tem, kaj še bi lahko storili. Tako da upam, da bomo lahko do pomladi naslednjega leta dali na razpolago vse dokumente in sicer za proizvajalce, tako da bodo lahko upoštevali rič in, in sicer na proporcionalen način. Sedaj tudi eh, bolje razumejo eh, delo, ki ga je treba opraviti. Potem gospa Mejers. Ona nas je, me je vprašala, kako preverjamo učinke substanc in kako povezujemo našo metodologijo za razvojem eh, na znanstvenem področju. Naj še enkrat povdarim, da rič eh, obrne eh, breme dokazil, torej države članice morajo v skladu z ričem dokazati, oziroma podjetja morajo dokazati, da so njihove snovi varne. Torej, tam industrija mora izdelati študije, zato da dajo na razpolago informacije o substancah. Te informacije se potem posredujajo v dosijaju, informacijskem dosijaju. Potem to mi um, uh, preverimo v procesu evaluacije. Uh, Rič torej zagotavlja to, da moramo preveriti vsaj 5 odstotkov registracij, kar se tiče kakovosti posredovanih informacij. Ko zberamo dosije za evaluacijo, potem pregledamo dosije in vidimo, ali je kakovost zadovoljiva in skladna z zahtevami po informacijah ki jih nalaga rič. Če temu ni tako, potem izdamo odločitev o uh, eh, prevedenju, o kontroli in zahtevamo dodatne informacije tistih, ki želi registrirati te substance. Potem eh, imamo osnutek odločitve in to potem pošljemo uh, vlagatelju in on nam potem lahko pošlje dodatne informacije. sodelujemo z eh, eh, eh, strokovnjaki držav članic, ki potem pregledujejo te odločitve. Pomemben je razvoj glede tega, kaj je sprejemljiva informacija. Komisija to uraja za pregledom um, prilog ali pa za pregledom smernic, to dela Evropska komisija. In tu je potem razleženo eh, predlagateljem, kako se upoštevajo informacije. V tem smislu smo v rednem stiku za razvojem pri testnih metodah. prihaja do razvoja v znanosti in to upoštevamo pri odobritvah novih testnih metod ki lahko morda nadomeščajo eh, teste na živalih. Naša agencija eh, je vzela eh, znanstvene izzive kot eno od naših prioritet v prihodnosti. Sodelujemo sa komisijo in za državami članicami, zato da bi zagotovili, da je regulativna sprejemljivost novih testnih metod in pa da eh, eh, se nov znanstveni razvoj upoštevata. gospod Volholster je postavil vprašanje v zvezi z bioznanostjo. Uh, uredba na tem področju je ena štirih uredb, s katerimi se ukvarjamo. Naj vam podam kontekst. Um, sredstva prihajajo iz različnih proračunskih vrstic. Treba je zagotoviti, da uh, dobički iz, da se dobički iz biocidov uporabljajo uh, za biocide in pa tisto iz riča za rič. Potem iodajn in pa delitev informacij. Iodajn je ena od snovi, kjer um, še razvijamo uh, pregled programa. To pomeni, če je naprimer eno podjetje vodilno pri tem, da se daje IOD-jo na trg, potem e, uredba zahteva, da alternativni ponudniki morajo tudi zagotoviti, da pravočasno pridajo na, ta, na to prilogo. Potem, kar se tiče e, delitve podatkov. Komisija je zagotovila smernice o tem, kako je treba deliti informacije in kako je treba deliti tudi stroške na trgu biocidov. Torej, med tistimi, ki potrebujejo dostop do podatkov, tukaj velja načelo nediskriminatornosti in pa uh, sorazmernosti. imamo podobne naloge, a, ko gre za to, da se moramo umišati, ker pride do spora v zvezi za podatki. Podjetja se lahko obrnejo na takrat, kadar se ne morejo dogovoriti o poštenem deležu stroškov. Takrat moramo ukrepati, torej, če, nam, če se obrnejo na nas s takšnim sporom. Ta hip. Ne vem, ali imamo ta hip eh, spor v zvezi z Zajadajnom, lahko to preverim in vam to sporočim. In omenili ste tudi izkrivljanje konkurence. nam ni treba izvajati oziroma izvajati eh, skladnosti eh, s eh, konkurenčnimi pravili, če pa pride do, če pa ima kdo občutek, da so pravila tu kršena, potem se mora obrniti na nacionalno sodišče in mora vstopiti tudi v stik z Evropsko komisijo. Ali bi lahko Evropska unija plačala takšne stroške? To je gotovo element, ki, ni, ki ga uredba ne predvideva ta hip. Dobro, gospod predsedujoči, mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše jasne odgovore. Mislim, da lahko tukaj zaključimo našo predstavitev oziroma izmenjavo mnen z direktorjem Ehe, gospodom Dancetom. Hvala lepa za vaš prispevek in za vaše odgovore. Hvala lepa, da ste odgovorili res na vsa vprašanja naših kolegov. Mi pa se znova zberemo danes popovdne. Tukaj bo še sestanek koordinatorjev iz uh, različnih političnih skupin. Hvala lepa.